Hvala za to razpravo, hvala predsedujoča, ker ste vodili to in še mnoge druge razprave danes popovdne. Hvala komisarka Malmström za to razpravo, dragi kolegi in kolegice. Naslednje zasedanje se začne jutri o pol devetih zjutraj. Želim pa vam prijeten zaključek večera.